<laughs> okay. On behalf High Representative, uh, Commissioner. Torej spregovori gospod komisar Stilendis, izvolite. Hvala gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Hvala za to priložnost, da lahko imeno visoke predstavnice pod predsednicim gre predstavim situacijo v nekdani Jugoslovanske republike Makedoniji. Vsi veste, kakšni tragični dogodki so se zgodili v mestu Komanovo, v sredo države blizu Srbije in Kosova. Mi smo izrekli sožalje uh, družine in prijateljev mrtvih in ranjenih. Ti dogodki so bi predvsem kriminalnega značaja in niso bili toliko etnično motivirani. Komisija eh, je vesela, da so vse skupine multietnično obsodile te dejavnosti. Ena stran je tudi bila zelo pomembna pri pogajanjih glede rešitve tako, da ni prišlo do nadaljnega prelitja krvi. Sedaj pa bi rad nekaj povedal glede več časa trajoče uh, eh, politične krize. In mislim, da moramo zahtevati politično odgovornost glede tega, kar se je zgodilo, in, oziroma glede video, ki jih eh, opozicija objavlja. Uh, vemo, da sta prejšnji teden dva ministra stopila in vodja državne obveščevalne agencije. To je konkreten korak v smer politične odgovornosti in upamo, da bo takšen razvoj dogodkov prispeval k eh, povečanju zaupanja v državne institucije. Spremljali smo tudi proteste, ki so potekali v Skopju v, v nedeljo in v ponedeljek. Pomembno je, da ljudje lahko jasno izrazijo svoje stališča. In obakrat se je to zgodilo na meren način. In vse strani so se primerno vedle. Že Na začetku politične krize je Evropska unija pozvala k, normal, k spostavitvi normalnega dialoga med strankami vlade in opozicije. Pozdravljam dejstvo, da so trije kolegi se odzvali na predlog kolega eh, Johannesa Hada, da bi okrepili dialog med tema dvema strankama. Kot veste, so cenjeni poslanci tega parlamenta gospod Weigel, gospod Howitt in gospod Kukan skupaj s gospodom Hanom se sestali tu v Strasboru včeraj in danes zjutraj z ministrom, z eh, predsednikom vlade eh, nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije gospodom Grevskim in gospodom Zajevom, ki vodi opozicije. To je, bil, to je bilo pomembno srečanje in jasno je, da obe strani se resno zavedata pomena tega dialoga. Pri razpravi o različnih eh, stališčih se je skazalo, da potrebujemo nadaljni dialog. Komisija ehm, pozdravlja njihovo zavezanost k evropskemu procesu in tudi to, da se zauzemajo za interese države, ki naj bo na prvem mestu. Vse strani pozivamo k temu, da še naprej delajo v tem duhu. Pozdravljamo njihova pripravljenost, da se znova sestanejo pod uh, pokroviteljstvom te možnosti lajšnega dialoga, ki jo omogočamo. Štiri glavni voditelji strank so se sestali v Skopju 14. in 18. maja in so se dogovorili, da se bodo znova sestali 26. maja in da bodo skušali najti način, kako naprej. Kaj ti državljani eh, te države si zaslužijo eh, več kot to, kar imajo sedaj. Sedaj eh, imajo situacijo, ki ne ustreza pričakovanjem prebivalstva voditelje države pozivamo, da se zavedajo svoje odgovornosti in da naj razmišljajo o interesi države, ne pa zgolj o interesih svojih strank. Evropska unija poziva pristojne organe naj proučijo vse navedbe glede morebitnih uh, kaznevih dejanj, tudi tistih, ki so bili objavljeni v, na videoposnetkih. Preiskava mora potekati neodvisno. Komisija je tudi poslala več pravnih svetovalcev, eh, ki naj bi proučili več sistemskih zadev, glede katerih je komisija izrekla svoje pomisleke. In sicer zaradi teh posnetkov, do katerih smo prišli te, te, ta vprašanje je treba razrešiti, če, če želimo, da gre država po pravi poti naprej. Če naj zaključim, naš skupni pristop k tej krizi je dober primer tega, kako lahko več evropskih institucij in služb sodeluje skupaj. Tako lahko pravimo svoje, svoje instrumente in damo jasno evropsko sporočilo. Zelo tesno sodelujemo tudi z našimi mednani partnerji na terenu, zato da bi izboljšali situacijo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bodo predstavniki političnih skupin spregovorili najprej imenu ELS, gospod minister edward kukan dve minuti izvolite. panie przewodniczący! first of all i would like to congratulate the commissioner for giving. hvala lepa hvala komisarju za odličen prispevek za odlično analizo dejansko ste zadeli v srčiko problema. naj izrečem upanje upam da bo današnja razprava izkazala naša podpora Makedoniji eh, in njenemu prebivalstvu in njihovim evropskim ambicijam. Sedaj je država na prelomnici in v tej težavni situaciji moramo biti jasni in odločni. Ko izrekamo svoje uh, sporočilo podpore, Makedonija je sedaj res v težavni situaciji, uh, sooča se z varnostnimi izzivi. po dogodkih prejšnji teden v Komanovu se zavedamo, kako lahko eh, hitro se poslabša varnostna situacija. In mislim, da moramo biti bolj pozorni na vse skupaj. Potem je bil tu še škandal z uh, posnetki, tudi s tem se moramo spopasti in soočiti. Moramo tudi uh, videti, moramo tudi prošiti vprašanje politične odgovornosti. In moramo imeti boljši politični dialog. In to mora biti za vas politični spektr in za vse etnične skupine. Torej za državo, ki se sooča s takšnimi izzivi, je ključno vmena, da demokratični mehanizmi in institucije delujejo. Tu gre zlasti za parlament. Parlament je platforma za demokratični dialog, pa tudi za politični nadzor. In zato je ključnega pomena, da so vsi politiki odprti in odgovorni. Tu mislim na makedonske politike, vendar pa imam tudi v mislih politike v našem parlamentu. Postopek evropske integracije je v tej situaciji eden redkih instrumentov, ki lahko pomagajo k premostitvi krize. Uh, okay. Do you accept blue? Spremljate modri karton? Gospoda Glezasa. Gospod Glezas, take a floor, please. Izvolite, gospod Glezas. Hrona ignorišu Turšinadelfo, ja ne ignoriži, Kolega bi rad vprašal, če ve, kdaj so sedanji prebivalci tega območja prišli v to regijo. Kdaj točno so prišli to, na to območje? Katerega leta? Ne vem, res povejte mi. half socialist and democrat group richard howitt deputy richard howitt two and a half minutes richard howitt uh, za skupino SND dve minuti in pol. Torej, uh, uh, posodoval sem v pogajanjih uh, sestanek, ki je potekal včeraj, uravnali smo sporne teme in ta postopek poteka. Rad bi povedal nekaj kolegom glede države, ne glede pogovor, ki so bili zaupni. Torej, eh, država se ni spopadla z pomankljivostmi v državi in torej to ni pravi odziv. Drugič, moja skupina ni nikoli podprla nobenega parlamentarnega bojkota ali eh, objave videoposnetkov. In mislim, da bi tudi gospod Kukan moral biti enako dosleden in ne bi smel kritizirati opozicije ali kogarkoli drugega, če želimo biti uspešni. In poleg tega menim, da so ti posnetki bili eh, ponarejeni in torej nekdo mora biti odgovoren za to delo. Potem vprašanje reform glede sodstva, glede civilne družbe in tako naprej to je že del uh, eh, poročila napredko in moramo torej videti, če bo prišlo do kakšne premije. Nihče ni nad zakonom. Vendar, če je voditelj opozicije v zaporu, uh, je to nekaj, kar zbuja tudi dvome v samo demokratičnost države. In torej, to so vse stvari, ki jih moramo imeti uh, v mislih. In družine so se morale uh, soočiti s tem, da so videli mrtve ljudi in upamo, da ne bo prišlo do posledic za medetične odnose v Makedoniji. Vsekakor pa se družine želijo um, politično rešitev. In če ne bomo eh, spodbudili evropske poti, eh, bo situacija vse slabša. To, kar se je zgodilo v Komanovem, eh, ni neposredna odgovornost Evrope, vendar, če želimo, da bodo politične stranke odgovorne, potem, mora, potem lahko tudi oni to pričakovati od nas. On behalf ECR Group, gospanje predsedujoča uvaženi kolegi na prvo mesto zajavljam svoj. najlepša hvala gospod predsedujoči rad bi najprej izjavil sožalje do svojcev ubitih tega policista in rad bi povdaril, kako zelo pomembna je teritorijalna soverenost te države. Država se je znašla v najhujši politični krizi in eh, oblast v Skopju ščiti odgovorne za korupcijo in pa tudi za dogodke v zadnjih časih. Potrebujemo javno izjavo in pojasnilo o oblasti, vendar pa imamo dosedaj izjavo Evropske unije in NATO, vendar pa se to samo nanaša na kršitve pravic in imamo veliko tudi bolgarskih državljanov, ki so makedonskega izvora gospodine dzhambazki pažljivo sam vas slušao i zanima me da li zaista vi iskreno mislite da hvala gospod dzhambazki zelo pozorno sam vam prisluhnil in eh, zanima me ali res menite da bi republika makedonija kot ji pravimo mi na hrvaškem morala postati članica evropske unije in nata zaradi stabilnosti v evropski uniji in da bi bilo dobro da bi vaša vlada in vaša država bolgarija kot soseda na tej potuji Makedoniji oziroma nekdanji Jugoslavijski republiki Makedoniji pomagala. In dobro veste, zakaj eh, ne uporabljam polnega imena, ampak samo Republika Makedonija, zato ker sem iz Hrvaške. Odgovor. Kolikor razbrah vprosa, da smatram. Spoštovani kolega, če sem prav razumel vaše vprašanje,

ki od nas pričakuje pomoč in solidarnost in jo tudi uživa je treba zavrniti in to državo pozvati naj upošteva skupne interese. E, v teh dnevih se dogaja nekaj bizarnih stvari e, danes je premier albanski premier e, zagrozil da bo blokiral vstop makedonije v nato makedonski politiki ki so odgovorni za zaostrovanje notranje krize morajo prevzeti odgovornost za euroatlantsko prihodnost države. prav včeraj smo v parlamentu po več desetih urah dogovarjanja z voditeljema dveh največjih makedonskih strank sprejeli platformo za preseganje krize z dialogom. naj bo doseženo soglasje začetek konca politične krize in resnega napora za stabilizacijo države. Uh, mr uh, weigler do you accept blue card from sprejmete modri karton gospoda Gorisa Vrkidorica? Seveda, izvolite. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, άκουσα με πολύ προσοχή την τοποθέτησή σας. Gospod predsedajoči, zelo natančno sem prisluhnil vašim besedam. In dejali ste, da je stališče Grčije glede imena popolnoma nesmiselno. Če bi se to zgodilo v vaši državi in če bi Skopje zahtevalo del vašega ozemlja in če bi to prizadelo vašo državo, bi tudi tako zlahka izrazili takšno mnenje. Izvolite rad bi vam dejal da v današnjih časih ko imamo toliko bolj pomembnih eh, vprašanj kot samo vprašanje besede, ki se uporablja, je takšen problem umetno povzročen konflikt. Mislim, da je čas, da prenehate s tem, kajti to nima več nobenega smisla. E v imenu skupine zelenih NGL, gospa Sakorafa, ena minuta. Gospod predsedujoči, Pred dvema mesecema smo imeli razpravo o poročilu napredke, o napredku Fajroma in takrat ste dejali, da politična situacija ne bo pripomogla k napredku. Komanovo pa je sedaj potrdilo na najslabši možen način to situacijo krati se človekove pravice, temeljne soboščine, ravno tako se ne spoštuje dobrih sosedskih odnosov in načel dobrih odnosov. Ravno tako opažamo pomankanje demokracije v tej državi. V Evropski uniji se moramo osredotočiti na vse, kar so storili in s tem samo še podaljšujemo takšno situacijo. In nadaljevanje s takšno politiko spodkopava sama načela Evropske unije. Na to ne smemo pozabiti. In to ovira kakršen koli napredek v tej državi, ki se imenuje Fajrom. Najlepša hvala. V imenu zelenih ima besedo gospod Tamaš Meserič. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. V skupini zelenih se popolnoma strinjamo s kolegi, ki pravijo, da je situacija v bivši Goslovanski republiki Makedoniji resna in da se še slabša. In ta kriza ni tako zelo presenetljiva, kajti država je morala čakati deset let na začetek eh, pogajan za vstop v Evropski uniji in um, očitno je, da takšna država lahko eh, izgubi ravnovesje. Makedonija se je pravzaprav spremenila v valežanskega princa, ki čaka na nasedzo prestola. Mislimo, da je sedaj zelo dobra priložnost, da grška vlada, ki je na oblasti, prekine stališče iz preteklosti in da premisli o svojem stališču glede imena. Obljuba za nadaljevanje s pogajanji ni dovolj. Makedonska vlada mora takoj začeti s transparentno preiskavo tragedije v Komanovem in pa tudi o krizi. Če tega ne zmorejo storiti, morajo odstopiti in prepustiti mesto nekomu drugemu. Mislimo, da je treba stvari okrepiti in eh, zgraditi demokracijo še više, kot so jo dosedaj. Najlepša hvala. Sprejmete modri karton gospe Sakorafe. Pris. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi vas spomnila na to, kar so veleposlaniki dejali po srečanju z gospodom Gorilskim in dejali so, da so zaskrbljeni zaradi pomankanja napredka v državi glede zlorabe oblasti in očitkov glede zlorabe. Zanima me, kaj vi menite, kako zelo je obvezana ta vlada vrednotami načela Evropske unije in NATO. Naj vas še enkrat spomnim na to, da Grčija podpira približevanje Fajroma k Evropski uniji, če spoštuje načela dobrih sosedskih odnosov in zato se mi zdi, da bi morali prekiniti pogajanja z državam, ki kršijo mednarodno pravo in kjer vlada ne stori ničesar, da bi spoštovali načela Evropske unije prosim, da, da se držite omejitve časa, ko imate možnost za modri karton. Čas je omejen na 30 sekund. Izvolite, čas za odgovor. Najlepša hvala, da ste me spomnili na to. Seveda se strinjamo z vami, razen tega, da v tem trenutku pogaja ni. Ravno zaradi tega, ker Grčija blokira pogajanja. Uh, thank you. Najlepša hvala v imenu skupine IFDD, e gospod Batten. Najlepša hvala. Komisar Stiljanides je zelo dobro opisal situacijo v bivši Jugoslovanski republiki Makedoniji, obsodil je nasilje na severu države in omenil dolgotrajno politično krizo v tej državi. Zagotovo razumete, kako resna je ta situacija in komisija je dejala, da je Evropska unija poslala pravne izvedence, da ugotovijo, kaj se tam dogaja. Komisija je prepričana, da se bo ta država k malu vrnila na pot države kandidatke. 11. marca smo v parlamentu potrdili poročilo o napredku Fajruma na poti k Evropski uniji. Kot druge države, pred to državo ni pomembno, kako zelo skorumpirana je ta država. Za Evropsko unijo je pomembno, da dobimo še eno državo v naš velik imperij. Želim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 to spodbujanje širjenja države in protektorata na Kosovu samo še spodbujajo etnične spore in pa povzroča nezadovoljstvo med ljudmi. To postaja orodje za nepravično porazdelitev bogatstva in veliki oligarhi se povezujejo z Rusi in pa z velikimi ameriškimi multinacionalkami in korporacijami. Kapitalizem ima tam okus po barbarstvu, izkoriščenju in po revščini. In te imperialistične in bezlični posegi so tisti, ki povzročajo takšne negativne posledice v tej regiji. Uh, prime minister Lars Peterle. Gospod predsednik vlade, gospod Peterle, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil gospodu komisarju Stylianidesu za jasne besede. Makedonija, nekdanja jugoslovanska republika, se kot država kandidatka sooča z notranjepolitično krizo in večletno blokado odprtja pristopnih pogajanj

in posttotalitarnega vidika zahodnega balkana ki doslej ni odpravil vseh virov nestabilnosti. stabilnost varnost in evropska perspektiva makedonije nekdanje jugoslovanske republike ni samo v njenem interesu zato tudi ni samo njena odgovornost do you accept blue Sprejmete modri karton gospoda Sinadinosa? Vapriloci Sinadinos. Modri karton gospoda Sinadinosa. Hvala, kjere povedre. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi vprašal gospoda Petrleta. Imenuje namreč te prebivalce Makedonce. Sam sem se rodil v grški Makedoniji. Kako bi me vi imenovali kot nekoga iz Skopja? Mr. Prime Minister. Izvolite. Čas za odgovor, gospod predsednik. Torej, če ste se v grški Makedoniji potem Eh, si težko predstavljam kako bi se imenoval kot eh, nekdo iz skopja kot ste dejali ampak eh, jaz v tem ne vidim velikega problema vsak ima svojo identiteto in lahko v skladu z njo živi naj živi tu ali tam gospod predsedujoči, gospod podpredsednik, kolegice in kolegi. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Havitu, gospodu Vajglu, gospodu Hanu za posredovanje. Ta naloga je zelo težka in to pomeni zelo težko nalogo, nov začetek za to državo. Uh, in da preprečimo, da bi se mirni protesti sprevrli v nasilje. Prejšnji konec tedna sem bil v Skopju. Videli smo, da se je več deset tisoč eh, ljudi udeležilo demonstracij za več demokracije, za več pravice, za več svobode v medijih, za strožji boj proti kriminalu in korupciji. In Veliko nevladnih organizacij je bilo prisotnih, ki so trdili, da je prisotnih več etničnih zastopnikov in protesti so potekali miroljubno. In takšna drža pripomore, da se ta država približa Evropski uniji. To moramo podpreti. Seveda pa bi radi izrazili sožalje, Eh, svojcem tistih, ki so umrli v Komanovo. Seveda pa moramo izraziti, da ne gre za etnični konflikt, ampak za kriminalna dejanja. Zato moramo paziti, da teh nasilnih dejanj ne označimo kot etnični konflikt. Potrebujemo tudi obvezo na vseh stranih, ne samo na eni strani, vendar pa se ne smemo prepričevati glede tega, da noben predsednik vlade, noben predsednik države ne, be, ne bi preživel v Evropski uniji, če bi v medijih poročali o takšnih dejanjih, kot so se zgodili v Makedoniji in v rokah te oblasti. Najlepša hvala sedaj pa v imenu skupine ekr gospod barekov. republike bolgarije sem silno obespokojen od ob. kot predstavnik republike bolgarije sem presenečen nad poskusi da postane ta regija talka raznih političnih prizadevanj celo ruski minister je danes izjavil da si sosednje države želijo Makedonijo razdeliti. To je absurdno. Etnični spopadi povzročajo negativne posledice za celotno regijo. In edina pot nekdanje Jugoslanske republike Makedonije je eh, evropska pot, na kateri bodo zaščitene pravice manjšin. Vendar pa pravice bulgarske manjšine tu niso spoštovane tako, kot so pravice drugih eh, manjšin. Seveda so žalje za vse žrtve, ampak na sto tisoče državljanov bolgarskega izvora in bolgarskega državljanstva je ogroženih v tej državi, ki se je lotila evropske poti in kako naj to sprejmemo. Uh, Spremite modri karton gospoda Pididejosa. Yes, yes. Da. Najlepša hvala, da ste sprejeli moje vprašanje. Omenili ste politične interese, ki držijo to državo v primežu kot talko. Zanima me, za koga to velja. Oblasti se ne držijo kopenhaških kriterijev, istočasno pa se niso premaknili v to smer. Mislite na kaj drugega, mi lahko razložite, zakaj gre. Izvolite. Da, благодаря za vprosa. Imam predvid edinstven. Hvala za vaše vprašanje. Dejansko sem imel v mislih pogajanja nekdanje Republike Makedonije z Evropsko unijo. Sam sem bolgarski državljan in evropski poslanec, ampak tri četrtine članov mojega okrožja je rojenih v Makedoniji ali na bolgarski strani ali na drugi. Mislim, da bi ta država morala biti celovita in izjavljam, da bi Makedonija morala ščititi pravice vseh manjšin, tudi bolgarske. Sedaj pa ima besedo gospod Jozo Radoš. Kolege. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Treba je poudariti, da po tragičnih dogodkih v Kumanovu ni prišlo do medetničnih spopadov. V tej zelo napeti politični atmosferi eh, je dejstvo, da ni prišlo do večjih spopadov, zelo pomenljivo. Za dogajanja v Makedoniji pa je najodgovornejša njena oblast. Gotovo pa to močno vpliva na možnost njene evropske perspektive, za katero si prizadeva že deset let. In zato pozivam evropske institucije in eh, že eh, države Evropske unije, da naj ji eh, tej državi pomagajo na tej poti. In zato kolegom Vajglu, Kukanu in drugim, ki se za to prizadevajo, čestitam in jih podpiram. A bludete, uh... Najlepša hvala. Sedaj pa gospa podpredsednica Ulrike Lunaček, ena minuta. Danke, ja. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Gospod komisar, gospe in gospodje, mislim, da smo bili vsi šokirani zaradi oboja Albancev v Kumanovem. Situacija je res. Um, resna in kot da bi se vrnili v preteklost. Stvar je treba preiskati. Mogoče je opletena tudi vlada Ogrojevskega ali pa ruska vlada. Če se bo gotovilo, da so res prisluškovali, potem mora vlada odstopiti. Ta napad v Komanojem ni bil muslimanski napad, šlo je za teroristični kriminalni napad. Ravno tako ne gre za etnični konflikt in to je pomembno, o, da omenimo. Zelo sem bila vesela, ko smo videli, da slovansko in albansko prebivalstvo v Skopju skupaj protestira pod makedonsko zastavo rad bi zahtevala od skupine ELS, da nehate z zagovarjanjem politikov iz vaše politične skupine, ki ne spoštujejo človeka pravic in evropskih vrednot. Najlepša hvala. Spremite modri kalton gospoda Karskega. Dziękuję, panie przewodniczący. E, chciałbym się zwrócić. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, e, imam vprašanje za gospod Lunaček prihaja iz Evropske države, ki je dovolj oddaljena od Balkana, pa vendarle ne tako daleč. Kaj menite, kakšen je vaš pogled na ime države? Težko je živeti, verjetno je težko živeti v državi, kjer pravzaprav niti ne veš, kako naj bi se dežela imenovala. Kako gledate na to vprašanje? Pake, BTZ. Izvolite. To je zelo težko vprašanje. Hvala lepa, gospod Karski, za to vprašanje eh, in to mi tudi omogoča, da povem nekaj, kar nisem mogla še povedati v svoji prvi minuti. Podpiram vse tiste v, tej, eh, eh, v tem parlamentu, ki pozivajo grško vlado, kajti res je, da sami občutimo veliko simpatije poti eh, do eh, države, ki se boji, bo, bojujejo za svojimi težavami. Hkrati pa menim, da bi morali zgrabiti priložnost, da, eh, da, da omogočijo Makedoniji, da začne pogajanja z Evropsko unijo. Gospod Ignacio Corao, izvolite. Hvala, predsedujoči. Grueski na eni strani, Zajev na drugi, sta se srečala in poskušala medijacijo, ki je težka med tema dvema stranema znotraj precej vroče politične situacije. V Makedoniji vidimo ljudi, ki demonstrirajo po cestah in kjer se vzdušje vse bolj užiga. In to Po desetih letih zastalega postopka približevanja Evropski uniji eh, poti k spoštovanju človekovih pravic eh, in svoboščin, na kateri pa je ta država morala storiti nekaj korakov nazaj. In zato bi morali mi, Evropska unija, pri tem. Uh, pomagati in jo podpirati, pa čeprav so nekatere države temu nasprotne in mogoče bi morala s tem začeti že grška vlada, tukaj se navezujem na gospod Lunaček, eh, če želimo kakšen korak naprej storiti, bo to potrebno. Sinadinos. Gospod Sinadinos, eh, eh, soglasna eh, odločitev, da je potrebno zagotoviti evropske perspektive eh, in tudi eh, rešiti vprašanje, vprašanje imena pod okriljem Evropske unije. In, Jasno, da gre za situacijo v tej nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji, ki eh, tudi pomeni spodkopavanje eh, teh prizadevanj in eh, firom eh, ima veliko odprtih front, eh, tudi notranje gledano. In zato je, eh, se lahko vprašamo, kako to, da ima firom težave oziroma probleme z Grčijo, z Bolgarijo, pa tudi z Albanijo. In vse to moramo imeti na umu. In, in eh, prav gotovo so to zaželeni odgovori. In eh, ljudje eh, še vedno govorijo o revnih Grkih, ki so prepreka na evropski poti Makedonije. Just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 Hvala lepa, hvala, da ste sprejeli moj modri karton in vprašanje. To ne bi smela biti filozofska razprava glede imena, glede eh, regije, kako tisti, ki so se rodili v Republiki Makedonijo. Nekatere države so, eh, so, so, so priznale Makedonijo pod njenim imenom. Moje vprašanje pa je naslednje. V veliki meri gre za regionalno sodelovanje, za zavezanost, tudi za praktične eh, praktična vprašanja in eh, ki zadevajo vse stransko sodelovanje. Sprašujem vas, kakšni so praktični koraki, eh, ki so bili sprejeti, da bi pritegnili Makedonijo k regionalnemu sodelovanju, pa tudi, da bi jo spodbudili, da poduzame potrebne reforme. Hvala. Gospod Sinadinos, izvolite. ne verjamem, da eh, bi ta država firom morala imeti eh, neke pretenzije, eh, sovražne pretenzije do, do Bolgarije in Grčije. Hvala. Kristjan Dela Preda, dve minuti imate. Ja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči že pred meseci, ko smo govorili tukaj o Makedoniji, sem rekel, da čeprav govorimo o poročilu o napredku te države, težko uporabljamo ime za njo in da smo tu priča nekemu zastanku, nekemu, neki stagnaciji. In zdaj vidimo, da je zadeva še ostrejša, glede na to, da se politična kriza v tej državi nadaljuje. Dejansko je velika težava Makedonije ravno v tej odsotnosti kulture kompromisa in pravega dialoga. Zato tudi jaz pozdravljam, tako kot so že kolegi pred menoj, eh, poskuse Evropske trojke, ki skuša eh, deblokirati situacijo Kukan, Weigel in Howitt. Vseeno pa vidimo tudi strategije socialistov, ki istočasno eh, nasprotujejo vladi na ulicah. Torej, težko je mm, biti priča takim um, dogodkom. Uh, Eh, zanimivo je, da se gospa Lunaček zanima za odnose med ELS-om in pravno državo in tako naprej, vendar pa se je treba vprašati tudi o odnosih, ki jih imajo socialistični predsedniki vlade v Evropi, kot naprimer romunski predsednik, ki je eh, obsodil um, situacijo. Tako da morate tudi vi paziti, da ne boste uporabljali pravil ulice za to, da bi iskali rešitve za situacijo. Situacija je res težka, to vemo, uh, Vendar pa je treba vedeti, da je pri tej politični krizi prisotna tudi etnična komponenta, ki je zelo nevarna in zato socialisti in zeleni ne morete zatiskati oči pred tem. Dobro veste, da lahko zadeva eskalira vsak hip v tej regiji. Sprejemate modri karton sa strani gospe Lunaček? Hvala lepa, gospod Preda. No, nekaj, mi kot zeleni. Uh, Pogosto, naprimer, smo eh, kritizirani, včasih celo s strani naših lastnih eh, ljudi to vas naj ne skrbi. Ne govorimo o razpravi včeraj, ki smo jo imeli z gospodom, eh, gosp, eh, gospodom Orbanom, eh, temveč gre za tisto, kar je povedal gospod Grevski. In mnogi so še vedno na njegovi strani, čeprav je zelo avtoritarno vlado v zadnjih mesecih. Potem pa tudi glede tega, da se ga brani. Please. Izvolite, gospod Preda. Yeah. Ja, uh. Ja. Kaj naj odgovorim na vse to? ne bi želel te razprave, ki zadeva zelo hudo politično krizo v državi, ki je za nas pomembna, v razpravo o ELS-u. Mislim, da je pri poskusu reševanja političnih kriz gotovo napačen korak ta, da se išče grešne kozle. In vi, zeleni, skušate na ta način zapolniti vašo politično agendo. Okay. Uh, do you accept next blue card? Ali sprejmete še en modri karton uh, gospoda Dombaskija? Izvolite. Ne razbirate. Um, spoštovani kolega, ali ne razumete, da tukaj ne gre za spor med ELS-om, zelenimi ali drugimi evropskimi političnimi strankami, Tukaj gre za ozemljsko celovitost države na Balkanu in tisti, ki živijo na Balkanu, dobro vedo, zakaj gre. Gre za medetnični konflikt, ki je zelo nevaren. Gre za kršitve človekovih pravic ter za korupcijo. Ta problem nima torej nič skupnega z razlikovanjem med levico in desnico. Preda. Jo. Gospod Preda. Povsem se strinjam, da se moramo tu osredotočiti na Makedonijo, vseeno pa ne smemo pozabiti tega, da lahko delujemo tudi škodljivo, če v, na Balkanu in v drugih državah spodbujamo rešitve, ki so zgolj improvizirane rešitve in ki nimajo niti nobene logike. To bi se že morali naučiti iz naše nedavne zgodovine. Mislim, Fontolis. Postopkovno vprašanje, gospod Fontolis. Nomizo ti egine katahrisi. Lepa. E, mislim, da e, je prišlo do zlorabe modrega kartona, kajti gospa Lunaček ni postavila nobenega vprašanja in šlo je samo za izmenjavo političnih mnen. Hvala. E, F. Haristo. Hvala. Deputy Sergej Stanišev. Eh, gospod Sergej Stanišev, eno minuto in pol imate. Izvolite. Mikrofon. Ali dela? Eh, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi, bili so časi, ko je bila Makedonija v prvih vrstah med kandidatkami za vključitev v Evropsko unijo. Danes pa se sooča z globoko politično krizo. Zavedati bi se morali, da ne gre samo za trenutno situacijo, gre za temeljne zadeve, temeljno vprašanje, eh, ki izvira iz evropske ideje. Vprašati bi se morali, kako je prišlo do tega in kako eh, je lahko Evropska unija pocenila to, kar se dogaja v eh, nekdani republiki Makedoniji in to že dal časa, eh, ko je prišlo do spostavitve avtoritete. Eh, avtoritarnega eh, sistema, potem eh, tudi pritiske na pravosodje in tako dalje. Gre za resen problem. In šel sem na shod v Skopju v nedeljo. Nisem šel tja, da bi nekaj pridigal, pridigal temveč sem šel, da bi prisluhnil ljudem. Ljudem, ki so različnega etničnega porekla ali političnih stališčen, predstavniki nevladnih organizacij in tako dalje. Skupaj so se zbrali v bran demokratičnih vrednot. Eden od govorcev eh, iz študentskega gibanja je izjavil, ne gre za oblast, temveč za to, kako bo država delovala. In To je tisto, kar smo upoštevali v našem stališču glede razmeru v Makedoniji, kajti ta kriza je globaka, globoka, Evropska unija pa ima do nje svojo odgovornost. Hvala. Gospa, gospa Huis, Huismenova ima besedo. Уважаеми колеги, лидерът на Българската либерална партия движение. Хвала, господ председуючи, драги колеги. Vodja liberalne stranke v Bolgariji, Mestan, je na začetku leta napisal pismo za vse voditelje liberalnih strank v Bolgariji, v katerem je zapisal, da bi Evropska unija morala odpreti svoja vrata vsem državam z Balkana. In zato ustrajamo na proaktivni politiki Evropske unije, na politiki, ki upošteva ohranjanje miru in ozemeljske celovitosti v državah na Balkanu. Rešiti moramo politično krizo v Makedoniji, zato ker mora Makedonija dejansko začeti svojo pot k evropskim vrednotam in zato jim moramo dati dober zgled. Bolgarija je na mehek način prešla iz totalitarizma v demokracijo in upam, da, je, da se boste na področju demokracije in vladavine prava ter spoštovanja človekovih pravic Bolgarija in Makedonija končno našli. Gospod Bonanno, eh, hvala. Pozdravljam vse, ki ste tukaj. Ti, ki nas gledajo, poglejte, koliko nas je poslancev sploh tukaj. Ali veste, koliko nas stare ta igrica? 250 milijonov letno. To je Evropa razsipanja kar pa zadeva firom, firom bom rekel, ne Makedonija, ni nihče od vas pregovoril o zelo posebnem interesu Združenih držav Amerike, ki ne želijo uh, plinovoda na tem delu uh, Evrope. In mogoče prav Združene države podpirajo to, kar se dogaja v Makedoniji, zato da bi preprečili potek plinovoda, uh, eh, ker Eh, je ta povezan s sodelovanjem z Rusijo. Ali ne mislite, da ima Firom torej neke druge zamisli in poglede, ali mislite, da se tukaj ne dogaja to, kar se dogaja povsod po svetu, kjer neke zunanje sile podpirajo um, tiste, ki sprožajo revolucijo in spore iz nekih zunanjih interesov, dajte malo bolje pogledati, kaj se tu dogaja. Ahmed, neka vlopis. Sedaj pa gospod Andrej Kovačev, hvala lepa. Sorry, Oprostite, zmotil sem se. Eh, eh, gospod Bonanno, sprejemate, sprejemate modri karton gospoda Jakovčiča? Please, take a blow. Izvolite. Lepo, Bonano, ste... Hvala lepa, gospod Buonano, da ste sprejeli moj modri karton. Uh, Ne morem več sedeti tu, ne da bi reagiral. Prišel sem že ob devetih zjutraj, vse čas sem tu. Vaš predsednik Salvini je prišel, govoril je o migracijah in prvo stvar, ki jo je rekel, ta dvorana je prazna, pa tako pomembna tema, zakaj, eh, zakaj ni nikogar. Ko je eh, nehal eh, govoriti, je odšel. Ali menite, da je to tudi dvoličen govor, kot je dvoličen go vaš govor?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 ste tukaj vse čas. But, Bene. Eh, prima istruirsi. Dobro, vi bi se morali najprej pozanimati o moji zgodbi. Že 21 let zapored sem bil izvoljen v Italiji kot župan in kakorkoli sem jaz zdaj tukaj. Kar pogledajte si podatke o meni in eh, moje odstotke eh, pri glasovanjih. Mislim, da sem med prvimi 50 odstotki poslancev od 750, ki prihajajo v Strasburg in v Bruselj. In glede na to, da sem tisti, eden tistih, ki povedo, eh, povejo stvari v obraz tako, kot si jih mislijo, eh, jih pač povem, pa čeprav so to grde besede, eh, sem, predstavljam glas ljudstva, kar se mi zdi vseeno boljše kot tisti, ki se tukaj nekaj sprenevedate in v bistvu ne predstavljate ljudi iz Evrope. This time Hvala lepa. E, sedaj pa gospod Andrej Kovačev. Imate besedo. Sedaj pa zares. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. E, tukaj moramo govoriti o tem, da moramo preprečevati spore, tako notranje kot zunanje. Vsekakor pa mm, se moramo v primeru Makedonije eh, z obžalevanjem spomniti dejstva, da je predsednik vlade Grujevski eh, pot Makedonije obrnil od evropske smeri. In eh, tukaj bi se morali predvsem spomniti, tega, da se ne glede na etnične razlike ljudje zauzemajo za isto stvar. Vendar pa to ni vse. Uh, Še vedno se tu pojavljajo stare prakse, potvarjanje zgodovinskih dejstev in eh, vprašanje identitete. V interesu Evropske unije pa je, da bi Makedonija postala stabilna in demokratična država z svobodnimi mediji, v kateri se spoštujejo človekove pravice in svoboščine. Vendar pa se stališča glede Makedonije zdijo nekoliko čudna. Tudi pre, premije Lavrov je omenil, da si jo želijo razdeliti sosednje države. In zato je treba paziti, da se ne bo sil v tej državi obravnavalo kot talk v rokah predsednika vlade zaradi njegovih lastnih interesov.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 Ali menite, da je normalno, da se nalaga vso odgovornost Makedoniji, medtem ko naše institucije Makedoniji ne pomagajo veliko, na ta način destabiliziramo eh, Makedonijo in eh, ta ima občutek, da se Evropi ne more približati. Odgovornost ni samo na strani Makedonije z drugimi besedami. Vsi vemo, da, bili, eh, da je bil Balkan vedno problematična regija regija. Še enkrat sprašujem, ali res menite, da je vsa odgovornost samo na strani Makedonije? Kovačev, plof, Gospod Kovačev. Uvažajmi gospodin. Eh, Dragi kolega, odgovornost odgovornost je seveda vedno odvojna, pa tudi ponuditi roko in solidarnost. To je potrebno sprejeti. E, Makedonija je že 25 let v praksi neodvisna država in e, ni zmogla dobrih odnosov s svojimi sosedi in ni dokazala, da stremi odnosom, eh, ki izražajo dobro pripravljenost. Makedonija stremi k identiteti ki nima zgodovinskih korenin, ki ni zgodovinsko utemeljena in eh, jasno je, da so tam konflikti in to je slabo za prihodnost. V naših poročilih smo tudi oblikovali priporočila s tem vzvedom. Tekaflopis. Izvolite. Eh, gospod eh, Picola, eh, spoštovani gospod komisar, gospod predsedujoči, dejstvo je, da je tu zelo veliko nemira v, celotne, v Makedoniji in Tu eh, so tudi obtožbe, da se je prisluškovalo tisočem ljudi, potem eh, zelo raširjena korupcija, eh, pogosto ni moč prepoznati, katere dejavnosti so državne ali drugačne narave, ni dovolj pripravljenosti za politični dialog. Taka je, taka je slika te države, ki je začela hoditi po evropski poti celo pred Hrvaško. Pravo tveg tveganje pa je, da te težave postanejo kronične in da se celo problemi razširejo čez njene meje. Potrebno je politična eh, rešitev, vendar je to možno, eh, če eh, se Skopju ponudi iskreno priložnost, da se premosti to blokado, ki traja že dalj časa pri začetku pogajanj. Hvala. Anna Zaborska. Gospa Ana Zaborska. Dve minuti. Izvolite hvala lepa hvala gospod predsedujoči gospod komisar že deset let makedonija čaka na pristopna pogajanja in po, iz, po volitvah lani pa je tudi Evropska unija odgovorna za eskalacijo teh razmer. In opazovalci niso, na primer, ugotovili nobenih nepravilnosti na teh volitvah. E, pripombe evropskih predstavnikov pa, so, pa je ena stran e, izkoristila, da ne spoštuje izida volitev. Naprimer, veleposlanik nizozemske je izjavil, da se je med volilno kampanjo, kampanje pojavil problem, ker eh, se ni ločilo dejavnosti strank od državnih dejavnosti. Vendar osporaviti veljavno, v tem primeru bi lahko osporavali veljavnost volitev v polovici naših držav. Eh, eh, V Makedoniji je globoka politična kriza, vendar je to še vedno demokratična država in še vedno si zasluži mesto v Evropski uniji. Zato pozivam komisijo, da odpre pogajanja z Makedonijo eh, in sicer eh, pogajanja, ki se bodo nadaljevala in Grke pozivam k strpnosti do, to, do te mlade republike, kajti to je v interesu vseh. Hvala gospod andrej plenković gospod eh, eh, predsednik, spoštovani gospod Stjelenides, hvala lepa za predstavitev. Naj izrazim podporo Makedoniji na njeni evropski poti eh, kot, relativn, kot država, ki je relativno gledana tudi naša soseda in ki res mi je žal, da tisti, ki so še leta 2000 parafirili sporazum o, o, o, o topu in stabilizaciji, sedaj eh, ravnajo eh, drugače in mislim, da je to obžalovanja vredno. Menim, da bi makedonska opozicija, socialistična stranka ne bi smela bojkotirati parlamenta, temveč sodelovati in tudi koalicija bi morala v teh razmerah sprejeti politično odgovornost, za kar ni dobro in eh, skladno z predstavniki, vključno z gospodom Hanom,

Eh, sedaj pa gospod eh, Spiraki. Eh, gospa Spiraki. Dejstvo, da bivša Jugoslovanska republika Makedonija doživlja naprimer eh, take situacije, kot so bile v Komanovu, eh, to seveda pomeni. Eh, vzrok za destabilizacijo. In eh, dejstvo je, da tu ne gre samo za situacijo manjšine v državi, temveč pomeni še mnogo drugega. Nobene neodvisne preiskave ni bilo glede eh, prisluškovanja in uh, In eh, slišali smo glede Grojevskega, ki je bil tu, eh, da so bili tudi tisti, ki ga spremljajo, ki so govorili o tuji eh, intervenciji. In tu je torej ta afera prisluškovanja in različne, različni drugi vidiki. Ne gre samo za spoštovanje Albancev, pravice Albancev, temveč tudi Romov. Menim, da moramo biti tudi previdni, kako ravnavamo s kandid državami kandidatkami. Potrebno je poskrbeti, da ni napetosti in naprimer prepreka k začetku pogajanj. Ali menite, da je to samo zaradi teh razlik eh, med eh, in eh, nesoglasjem med Makedonijo in Grčijo? Gre tudi za temeljne pravice ευχαριστώ. Uh, Madame Mariana Petir, one and a half minute. Take... Najlepša hvala, gospa Petir, za minuten počet. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej eh, najgloblje sožalje družinam eh, ubitih makedonskih policajev, ki so umrli v terorističnem napadu v Kumanovu. Upam, da, se, da bodo storilci tega dejanja odkriti. Uh, Eh, kaznovani in da bodo sprijeti vsi varnostni ukrepi, da se to ne bo več ponovilo. Če bi Makedonija bila članica NATO, namesto da je še vedno v čakalnici, mislim, da do takega dogodka ne bi niti prišlo. Žal mi je, da celotna situacija ni spodbudila makedonske opozicije, da bi se vrnila v parlament. To je namreč pravi kraj, na, v katerem je treba iskati najboljše rešitve za dobrobit makedonskega naroda in za evropsko pot drž Makedonije. Uh, Krivca za to dramatično situacijo pa je treba eh, iskati tudi znotraj EU, še zlasti v svetu saj eh, je ta kljub vsem resolucijam Evropskega parlamenta še vedno postavlja Makedoniji ovire za začetek pogajanj. Če bi jih Makedonija začela, bi gotovo ne imeli teh poskusov, da se pride na oblast brez volitev in da se napada suverenost te države. Zato še enkrat ponavljam, Makedonija je izpolnila vse potrebne pogoje in zato si zasluži začetek pogajanj. Bilateralni problem okrog imena pa se lahko rešuje tekom pogajanj po vzoru Hrvaške in ste to bilo uspešno. Stabilnost v Makedoniji je pomembna za stabilnost cele regije in Evropske unije, zato ne sme ostati v čakalnici ne zaradi makedonskega naroda, pa tudi zaradi evropske vredostojnosti ne. Sedaj pa je čas za sklop Catch the Eye. Besedo ima gospod Georgios Kircos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imamo kar nekaj predpogojev za to, da Evropska unija zopet začne s pogajanji z bivšo Kosovansko republiko Makedonije. Potrebujemo demokratizacijo političnega sistema, drugič organiziran kriminal. Mora biti tarča strogega boja. Istočasno pa je treba spoštovati albansko manjšino v tej državi in četrtič treba je rešiti vprašanje imena in da bo rešitev za dovoljiva za Skopje in za Atene. Sam sem Grk in zato se mi četrta točka zdi še toliko bolj pomembna. Zato pozivam tiste na oblasti v Skopju, da izboljšajo situacijo glede treh točk, da si izboljšajo možnosti za vstop v Evropsko unijo. Ruža Tomašič. Gospa Ruža Tomašič. Hvala lepa. Ak Hvala lepa. Trenutno stanje v Makedoniji je alarmantno. Oblast je nestabilna, eh, napetosti med etničnimi skupnostmi niso bile nikoli večje in hkrati je to zelo eh, slab predpogoj za normalen gospodarski razvoj. Nezadovoljstvo državljanov pa je prešlo na ulice. In če k temu prištejemo še zaostanek v preostopku euroatlantskih povezav, je jasno, da eh, makedonci ne morejo biti optimistični. Ehm, Država bi zaradi tega brezupa, če bi postal trajen, lahko uh, propadla in to moramo preprečiti. Um, za državljani Makedonije je varnost ogrožena in uh, to tudi v prihodnosti. In zato uh, si moramo prizadevati, da ne bo to preraslo v nevarnost tudi za celo jugovzhodno Evropo. <coughs> Najlepša hvala, gospod Kučjuk. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, проблемът... Господ председующий, драги колеги, проблем Македонии не само македонский проблем. То е балканский проблем и хкрати туди проблем Европске уније. Македония е била веч лет изолирана. То е еден од разлогов за њено тренутно кризо. Zato je najprej treba, in to moramo jasno povedati, rešiti vse dvostranske težave. Sicer njen uh, vstop v Evropsko unijo ne bo možen. Zato želim povedati, da uh, na Balkanu obstajajo problemi, ki jih je možno rešiti in to ne samo pred uh, vstopom države v Evropsko unijo, ampak tudi potem, ko je ta že njena članica. To je izredno pomembno za civilno družbo in za nove demokracije, demokracije kot je Makedonska. Teh držav ne smemo pustiti v neki neutralni poziciji, v nekem umestnem stanju med vzhodom in zahodom. Hkrati moramo preprečevati radikalizacijo v teh novih družbah. In zaradi tega smo mi, liberalci, na začetku septembra organizirali razpravo, na kateri smo razpravljali o novih varnostnih strategijah v teh državah. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Kostas Hrisororos. Veliko poslancev je omenilo vprašanje imena in spor z Grčijo. Naj povem, da je grška vlada vedno znova podarjala svojo pripravljenost, da se reši to vprašanje. Problem je na drugi strani. To je povezano s tem, kar je povedal gospod Preda, da v političnem sistemu v Skopju ne obstaja mentalit pro misa, še posebej v vladi grevskega. Ravno nasprotno, slepi svoje prebivalce glede tega, kot tudi glede vprašanja teritorijalnih zahtev, ki ležijo za vprašanjem imena. S tem pozornost preusmerja drugam od resničnih problemov, ki obstajajo v tej državi. Problem leži na njihovi strani, ne na grški strani. Najlepša hvala. Gospod Hrisogonos sprejmete modri karton gospoda Marjasa? Gospod predsedujoči, nisem prosil za modri karton. Želel sem podariti postopkovno vprašanje. Imeli smo zelo veliko število modrih kartonov. Tukaj sedimo in čakamo, da pridemo na vrsto v sklopu Kerštija. Sam že dolgo časa tukaj sedim in čakam. In eden prvih sem bil, ki sem prosil za besedo. Mislim, da tistim, ki so govorili, ne morete več dati možnosti za modri karton, kajti tako boste, bodo spregovorili dvakrat, mi pa ne bomo imeli časa za to, da spregovorimo v sklopu CatchDI. Najlepša hvala za vaš nasvet. Sedaj pa ima besedo gospod Igor Šoltes. <clears throat> Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Kolegice in kolegi, eh, torej Makedonija se je eh, znašla v zelo težkem eh, položaju in če smo pred še nekaj meseci govorili o Makedoniji in njeni poti v evropske integracije in izpolnjevanju pogojev za to, Eh, smo se zdaj lahko prepričali da je seveda mir izjemno krhka eh, kategorija. kaj oziroma kje se je zataknilo v primeru makedonije seveda eh, verjetno bo to pokazal resnično čas koliko so tu vplivali zunanji faktorji koliko je tu teorij zarote koliko seveda se želi vplivati na geostrateški položaj makedonije z ene ali druge strani dejstvo pa je da je makedonija seveda postala eh, sod smodnika ki lahko eksplodira in lahko resno ogrozi regijo in zato seveda je potrebna eh, aktivna vloga tudi parlamenta in ravno zato bi se želel eh, posebej zahvaliti gospodu vajglu kukanu in gospodu howittu za dosedanje delo in v nadaljevanju nelahkega dela predvsem zaželel veliko hrabrosti modrosti in pa nepristranosti.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 bila Makedonija zahodna balkanska država, ki se je približala Evropski uniji in NATO, sedaj pa smo ji obrnili hrbet. Pogajanja se še niso začela. Jasno je, da je državi zmanjkalo potrpljenja, ker Evropska unija ni pripravljena na pogovore. Kaj vi menite?

E, chciałem poinformować, że e, Najlepsza chwala. Sedaj pa bi vam rad sporočil, da v sklopu CatchDI sem dal besedo tistim poslancem, ki še niso sodelovali v razpravi in še niso zastavili vprašanj v okviru modrega kartona. Sedaj pa damo besedo gospodu komisarju, da sprejme imenu visoke predstavnice. Izvolite. Mikro. sam še nisem spregovoril. Prišel sem na razpravo in zelo sem bil razočaran, kaj ti dali ste možno za en modri karton, drug modri karton, veliko teh sploh ni bilo vprašanj in eh, prejšnji predsedujoči je dejal, da v sklopu CatchDI ni možnosti za modri karton, s tem smo podaljšali razpravo. In če bomo tako nadaljevali, nihče več ne bo hotel priti v dvorano. Bil sem tukaj tako kot moj kolega v dobri veri, skušal sem sodelovati v razpravi, prijavil sem se k besedi v sklopu CatchDI, sam nisem sodeloval v prejšnji razpravi, niste mi dali možnosti, ne vem, kaj se dogaja. Dziękuję bardzo panie pośle. E, jak być może... Najlepsza chwala. Kot ste lahko opazili, sem dal besedo enemu poslancu iz vsake politične skupine. Zelo obžalujem, če niste zadovoljni s to situacijo in upam, da bi bo naslednjič bolje uspelo. Gospod komisar, izvolite besedeva. Thank ja. you. E, panie pośle myśl... gospod poslanec razprava je zaključena besedo sem dal komisarju izvolite gospod komisar Micro, please. Ja, Mikrofon. Gospod predsedujoči, dali ste besedo prejšnjim govornikom, zakaj niste dali besede meni, zakaj mi ne dovolite, da spregovorim? Ja, Prosim, da me spoštujete. Sem 93 let star in že od danes zjutraj sem tu. globoko vas spoštujem in imamo časovno omejitev, ravno tako nas omejuje postopek. Besedo sem dal komisarju, zamujamo s časom in zelo obžalujem. Imamo pravila, ki se jih moramo držati. Niste mi dali možnosti, da spregovorim, ne pustite mi, da spregovorim. Rad bi vam razložil, da s tem kršite pravila. Ne, eh, Panie pośle, no mamy. Gospod poslanec, imamo pravila in postopke, ki smo jih jasno opredelili. Zavezan sem tem pravilom in zato vas prosim, da to storite tudi vi. Ravno to vam dopovedujem. Kršite pravila. Skušam vam razložiti, zakaj, vendar pa mi tega ne pustite. I'm very sorry, I'm very sorry iskreno obžalujem. Gospod komisar, izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imamo politično pobudo Komisije in Evropskega parlamenta in ta še vedno poteka. Zelo pomembno je, da zaščitimo konstruktivni pristop z vseh strani. Zato, da bo ta pobuda dosegla svoj cilj. To je zame zelo pomembno. Podpredsednica Federica Mogherini in komisar Han bosta tesno spremljala dogodke in vam poročala o nadaljnih razvojih, če bo prišlo do pozitivnega negativnega razvoja v teh kritičnih razmerah. Imeli smo zelo živahno razpravo.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 naj vas spomnim na 12. odstavek pravila številka 142, kjer je določeno, da tisti, ki niso sodelovali v razpravi, lahko svoj prispevek pošljajo v pisni obliki v obsegu do 200 besed, ki ga bomo vključili v zapisnik razprave. Tisti, ki niste dobili besedo, prosim, da tako tudi storite. S tem je točka zaključena in predaja mesto mojemu kolegu oziroma kolegici.